poročilo gospoda Karima, letno poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013. Besedo dajem gospodu Karimu za 4 minute. Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegi, lepo popovdne vam želim. Kolik? ki ima dobro smisel za mohomor, mi je danes povedal, toliko sem se veselil tvojemu letnemu predlogu za reformo pri subsidijarnosti in sorazmernosti in boljši zakonodaj in sam sem se mu nasmehnil. In veliko čas mi je bilo to, že veliko let sedaj. Vedno odigram svojo vlogo pri tem, da bi vplival na to, kako sprejemamo našo zakonodajo, kakšen je proces. Seveda tega ne morem storiti sam in seveda se moram tu zahvaliti vsem poročevalcem v senci, ki so mi pomagali, ki mi pomaga že toliko let. Tadija Švedka, Mari Delvo, gospa Kofman, Marino Alpinto in seveda tudi kolege kot so Angelika Nibler, ki sedaj zapušča dvorano, ko vas se naslavljam. Ampak kolegi, to je nekaj bistvenega za Evropsko unijo in res je tudi za mojo državo Združeno kraljestvo. Močno verjamem, da sta Britanija in Evropska unija močnejši skupaj. In upam, da bomo preko tega predloga utrdili odnose med tem parlamentom in našimi nacionalnimi parlamenti. Uvoz Britanije, Evropska unija pomaga v celotni Evropi, ampak to je mogoče ena izmed zadnjih priložnosti, ko pravzaprav jaz lahko kot poslanec sploh oblikujem takšne predloge, kajti Seveda bomo kmalo imeli referendum o Združeno kraljestvo in na tej stopni o, še ne vemo, izid bo tesen. Kakšne pomislike imajo naši državljani pravzaprav pri tej temi? Ja, mogoče ne poznajo vseh podrobnosti, vseh imen, ampak pogosto vsem nam pravijo, da je Evropska unija predaleč od njih, da počne preveč in to, kar počne, velja za preveliko ljudi. Veliko je nepotrebnih vidikov in mi kot parlament moramo reševati ta ključna vprašanja. To je pomembno za našo demokratično odgovornost, zlasti, če bodo te reforme zavrnjene. Potem bo to v rokah tistih, ki želijo razbiti Evropsko unijo, ki želijo šibiti vse naše državljane. Tega ne smemo dovoliti. In v tem duhu so naši vodje prišli do dogovora in so to predstavili nam v razmislek. Skladno s tem, kako želimo nadaljevati delo, ali je sprejemanje zakonodaje Evropske unije predaleč od državljanov, no vloga nacionalnih parlamentov je zelo pomembna, tudi njihova odgovornost, pravice. Nacionalne parlamente moramo zbližati in jih približati procesu sprejemanja odločitev Evropske unije. Le s tem jih bomo krepili. Le s tem bomo krepili sebe. No, priznati moram, da je tudi pri nas v spolnem domu to slab primer, kako preučujemo evropsko zakonodajo in kako naj bi sploh preučevali evropsko zakonodajo. No, to prav gotovo ni najboljša praksa. Ali Evropska unija počne preveč? No, Evropo potrebujemo le tam, kjer je potrebna. Imamo subsidijarnost in tu potrebujemo utemeljena mnenja parlamentov to se je povečalo, ampak ne sodelujejo pri tem vsi parlamenti. Potem imamo tudi odbor za oceno učinka, ki je rekel, da subsidijarnost ni upoštevana pravile način oceni učinka. V svojem poročilu sem spodbudil k udeležbi vse nacionalne parlamente pri pripravi evropske zakonodaje. Tu imamo zeleno knjigo, belo knjigo. To bi lahko vplivalo na razpravo v nacionalnih parlamentih, to bi lahko povezali Z Evropsko komisijo potrebujemo tudi rumeni karton. Pogodbe, to je treba le že izvajati v nacionalnih parlamentih, kajti tu je kar nekaj področji, kjer imamo težave. Potem imamo tudi osem tedenski postopek, ko se preverja subsidijarnost. To je treba podaljšati. Tu imam kar nekaj predlogov, ampak gospod predsednik, ne bom se spustil v te podrobnosti, sedaj ampak poznajo ob koncu razprave. Ampak na koncu pozivam kolege k naslednjemu. Ne smemo se bati ničesar, ko pravimo, da želimo dati nam več poblastil, našim parlamentom, da tesno sodelujejo, zato da poskrbijo za to, da sprejemamo zakonodajo in da je ta v praksi pomembna in primerna za naše državljane. Hvala. Vec, for his excellent report. zahvaljujem se za odlično poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti za leti 2012 in 2013. Za komisijo morate biti subsidijarnost in sorazmernost v srcu evropskega procesa. To je ključ našega cilja, da smo veliki pri velikih zadevah in majhni pri majhnih zadevah. Zavezali smo se, da bomo na čelu subsidijarnosti dali pravi učinek in da bomo tesno sodelovali z nacionalnimi parlamenti in z drugimi institucijami, zato da bomo okrepili naše skupno razumevanje načela subsidijarnosti in da bodo vsa naša dejanja temu ustrezala. Nacionalni parlamenti igrajo ključno vlogo pri nadziranju načela subsidijarnosti. In tukaj pozivamo komisijo naj poglobi sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in naj tudi sproži letno razpravo z vsakim nacionalnim parlamentom posebej. Tudi Juncker je v načrt na vključuje povečanje vključevanja eh, nacionalnih parlamentov od začetka svojega dela v novembru 2014 so evropski komisarji izvedli več kot 217 obiskov eh, evropskih parlamentov. S temi obiski nameravamo nadaljevati in ob tej priložnosti tudi pojasniti, kaj počnemo, zakaj to počnemo in prisluhniti pomislekom parlamentom. Govora je tudi o prenovi navodil oziroma smernic za um, presojo vplivov. Ta svežen vključuje tudi um, nove ukrepe, zato da bodo tudi politike bolj pregledne. Tako so sedaj v delu izboljšane smernice za ex ante um, presoje vplivov in tudi za druge ukrepe. Te smernice vključujejo tudi navodila za pregled subsidijarnosti in sorazmernosti um, in tudi za vidike uh, subsidijarnosti in sorazmernosti v zakonodajnih predlogih. Poleg tega je predviden tudi poseben odbor za pregled um, tudi politik v zvezi z vplivi, preso, presojo vplivov. Um, In ta odbor lahko tudi ukrepa, če načela subsidarnosti in sorazmernosti ni ustrezno upoštevan. Vse institucije so pozvane, da morajo preveriti pregled subsidijarnosti tudi pri uh, raznih sporazumih, preden se podpiše končni končno besedilo. Vse tri institucije so se tudi dogovorile o novem medinstitucionalnem sporozumu o boljše zakonodaji. Ta si tudi prizadeva za polno spoštovanje načel subsidijarnosti in sorazmernosti tudi pri ocenjevanju vplivov. Ta sporazum ne zavezuje komisije le k temu, da v svojem memorandumu razloži uh, kako so predlagani ukrepi utemeljeni v luči subsidijarnosti, ampak mora zagotoviti tudi, da bosta parlament in svet, kadar se jima bo to zdelo potrebno in primerno, izvedla eh, presoje vplivov v povezavi z vsemi s predlaganimi spremembami k prvotnim predlogu komisije. Komisija je zadovoljna da so se vse tri institucije skupaj zavezale k temu, da bo um, subsidijarnost ključni element tudi pri vsej zakonodaji. Naj vam zagotovim, da bo komisija zagotovila, da bo sta načeli subsidijarnosti in sorazmernosti ostala v osrčju evropskih um, procesov. Uh, in veselimo se tudi sodelovanja z institucijami pod novim medinstitucionalnim um, sporazumom, kjer bomo zagotovili, da bo vsaka zakonodaja tudi upoštevala vsa ustrezna načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa ima besedo gospod Ujaždovski za dve minuti. Gospe in gospodje, tudi sam sem hvaležen gospodu Karimu za njegovo poročilo. In to tako za analitični del, kot tudi za reformni del, kajti gre za zelo britansko poročilo, ki nam pove, da moramo biti dosledni in da če želimo biti dosledni, moramo tudi upoštevati svoje besede. Trenutno stanje ni zadovoljivo in dejstvo, da samo izjavljamo, da je treba uh, upoštevati načelo subsidijarnosti in sorazmernosti, ni dovolj. Potrebujemo več doslednosti pri naših dejanjih. Tu ne gre za nekaj abstraktnega. Izvajanje subsidijarnosti je temeljno za dobro zakonodajo kjer ni nekih arbitrarnih odlo odločitev ali nekih nepotrebnih omejitev. Tako bomo imeli tudi več energije v sami Evropi, tudi na ravni držav članic. Zato mislim, da moramo tukaj sprejeti svoje sklepe in ponovno razmisliti o podaljšanju. Um, obdobje, v katerem lahko nacionalni parlamenti uporablja svojo pravico do subsidijarnosti. Vesel bom, če bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji in če bomo lahko uporabili tudi mehanizem rdeče kartice, ki, ki bo omogočali državam članicam, da blokirajo neko zakonodajo. Potrebujemo tudi enotne kriterije. Zato je potrebno sodelovanje evropskih eh, nacionalnih parlamentov. Eh, in potrebujemo tudi več odprtosti in poguma v Evropskem parlamentu. Ne smemo nacionalnih parlamentov obravnavati kot konkurenco. Naj zaključim s tem, da se obrnem uh, k našemu poročevalcu in mu rečem, da upam, da bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji in da bo to poročilo prispevalo k boljši zakonodaji in učinkoviti zakonodaji. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Steven za eno minuto. Dankjewel, voorzitter, beste collega's als rapporteur voor het advies in de commissie werk ben ik zeer tevreden dat vele elementen van. Hvala lepa. Kot eh, poročevalka v našem odboru sem tudi vesela uh, da smo prejeli to poročilo. Po našem mnenju so priporočila zelo pomembna. Komisija in države članice morajo okrepljeno razpravljati o uporabi načela subsidijarnosti in sorazmernosti na socialnem področju. Kot politiki moramo biti pozorni na to, da nova zakonodaja res eh, nudi dodano vrednost. Poleg tega morajo biti nacionalni parlamenti tesneje vključeni. Zauzemam se tudi za ustanovitev novega organa za vplivo presojev. Mislim, da je pomembno, da vključimo možnost, da lahko eh, predlog komisije se tudi bistveno spremeni, da se vnesijo predlogi za bistveno spremembe in da se tukaj tudi vključi ta načelo subsidijarnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa gospa Šulin za eno minuto. Hvala za besedo. Eh, hvala poročevalcu gospodu karimu za pripravljeno poročilo. veseli me da so v njem tudi priporočila ki smo jih sprejeli v mnenju odbora za proračunski nadzor. s pravilno uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti bomo lahko dejansko prišli do zakonodaje ki bo koristila državljanom podjetjem in delavcem ter se izognili nepotrebnim upravnim bremenom. odbor za proračunski nadzor se je še posebej zavzel da komisija v skladu z obema načeloma poenostavi postopke pridobitve sredstev evropske unije. prijavni postopki morajo biti učinkoviti in usmerjeni k rezultatom hkrati pa bi morala komisija bolje dokazati in pokazati dodano vrednost programov iz večletnega finančnega okvira v upravičenih državah članicah.

Eh, in sicer poročevalca eh, za mnenje v odboru INTA. Eh, ta tema je izjemno pomembna za harmoničen in pozitiven razvoj pristojnosti Evropske unije, zadeva namreč odnose med državljani in državami članicami. Eh, kljub temu pa vpliva tudi na trgovinsko politiko in o tem smo se ukvarjali v odboru eh, INTA. Namreč eh, tukaj gre za odnos med Evropsko unijo in pa državami članicami. Oprostite, ampak ali lahko govorite malce počasneje? Najlepša hvala. Zelo uh, pomembna je tudi makrofinančna uh, podpora. Uh, Eh, potrebnih je več eh, pregledov ex ante in pa ex post. Hkrati pa je potrebno ustrezno oceniti podporo našim partnericam. Eh, potrebno je ukrepiti tudi nadzor Evropskega parlamenta. Tretja pomembna tema pa je tema preglednosti in pa tema presoje vpliva. To je še prav posebej pomembno za majhne in majhne srednje velika podjetja, ki so ključnega pomena subsidijarnost in sorazmernost sta ključnega pomena tudi za trgovinsko politiko. E, torej je zelo pomembno, da naše dejavnosti čim bolj približamo našim državljanom. E, in tudi trgovinska politika pri tem ne sme biti izjema. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Zvivka, za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje, že nekaj let eh, sodelujem z gospodom Karimom pri letnem poročilu o subsidijarnosti in sorazmernosti v evropskih zakonodajnih postopkih. In vsakič smo priče novim predlogom in analizam o tem, kaj naj naredimo. Mislim, da bi morali že končno to tudi izvajati in to učinkovito, kajti le tako bomo lahko vplivali na zakonodajne postopke. Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti je osnovno načelo eh, evropske zakonodaje in je glavna izhodiščna točka za pripravo zakonodaje. Predvsem zdaj, ko v številnih državah članicah eh, vidimo širitev evroskepticizma soočeni smo z, z vprašanjem, kot je, čemu služi Evropa, ali je potrebna. Torej, ustrezno izvajanje subsidijarnosti in sorodmjernosti, kot to predlaga gospod Karim, z dobro oceno oziroma presojo vplivov, je nekaj, pri čemer moramo vztrajati in tako bodo tudi državljani razumeli, kako se ustvarja zakonodaja in tudi podjetniki bodo videli, kakšna je dodana vrednost evropske zakonodaje. To je torej bistveno. Tudi pri zakonodajnih postopkih bi morali bolj vključiti Evropski parlament in nacionalne parlamente, uh, zato da lahko tudi izrazijo svoje skrbi. To moramo narediti zelo aktivno. Govorim tako o predlogih, ki jih poda Evropska komisija, kot tudi o, e, o kon, skoraj končnem izdelku, ki je rezultat pogajanj med vsemi tremi inštitucijami. Mislim, da je rok za. Uh, predstavitev takih mnen prekratek in mora biti podaljšan in več moramo dati besede nacionalnim parlamentom. Zato je ta predlog gospoda Karima, da um, vključimo tudi zeleni karton, ki bi nacionalnim parlamentom omogočil tudi, da predstavi Evropski komisiji konkretne argumente, je upravičen. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Delvo za minuto in pol. Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da bi spomnili na to, v kolikšni meri je načelo subsidijarnosti skupaj z načelom sorazmernosti tako zelo pomembno. Zato, da imamo Evropsko unijo, ki bo blizu državljanom. Ta načela so potrebna in koristna za velik del Evropske unije, ampak odpravim za velik del, kaj te ta načela v nobenem primeru ne preprečuje Evropsko unijo, da deluje učinkovito. Načela subsidijarnosti in sorazmernosti je treba dobro uravnovesiti preko potrebe potem, da institucije delujejo učinkovito. In to ravnovesje je treba uravnotežiti s pravimi ukrepi. Ampak poročilo v tej obliki ogroža to, ranljivo ravnotežje, ki pa je tako zelo pomembno z delovanje Evropske unije. Zato moram žal reči, da so temeljna načela sedaj ogrožena. Imamo veliko euroskeptičnosti. Iz naslova subsidijarnosti in sorazmernosti naj bi to poročilo ustvarilo dodatne postopke v našem zakonodajnem procesu. In te dodatne stopnje bodo še obremenile že tako veliko upravno obremenitev v evropskih institucijah. Izvajanje takšnih postopkov bo zelo dolgo in bo skoraj da nemogoče v tem evropskem zakonodajnem procesu. Zato moramo imeti učinkovito Evropo za državljane, zato ker so zaskrbljeni. Evropa mora delovati za interese državljanov. Delovati mora vesno, ozivati se mora na izzive, ki veljajo Evropske unije. Evropska unija mora delovati za ljudstvo. Delovati mora skupaj. Glede na vse okoliščine, glede na recipročno spoštovanje. Zato imeno tistih, ki verjamajo takšno Evropsko unijo, vabim kolege naj podprejo predloge spremembe skupine socialistov in demokratov, kajti mi želimo hraniti ravnovesje Evropi. Sorazmernost in subsidijarnost, ja, pravim ja, ampak ne, da bi za ceno tega žrtvovali učinkovito Evropo za državljane. Gospod predsednik, eh, verjetno si mislite, da se ne strinjam z poročevalcem, v zvezi z določenimi točkami pri uvajanju eh, načela subsidijarnosti in sorovmernosti, ampak se mu zahvaljujem za njegovo sodelovanje. Hvala lepa sedaj pa gospod Henkel za eno minuto. Gospe in gospodje, strinjam se z gospodom Karimom, žal v mojem jeziku v nemščini ni druge besede za subsidijarnost. Kaj to pomeni? Uh, če ima moje mesto Hamburg problem, naj ga skušajo rešiti Hamburžani in šele, če oni tega ne morejo, naj gre to naprej v Berlin. In če Berlin tega ne more rešiti, potem naj gre to naprej v Brusel. Žal pa se v tej hiši to vedno znova krši. Eden od glavnih razlogov za kršitev načela subsidijarnosti je enoten evro, kajti ta vodi do točnega nasprotja, namreč do centralizacije. In ta centralizacija vedno bolj odaljuje Evropejce od Brusla in vodi do uh, eh, pomankljive konkurenčnosti evroobmočja in do desnega radikalizma. In zato spet moj ceterum cenzijo mnenja sem, da evro ne vodi le do razkola ampak vedno bolj tudi do centralizma in da bi ga bilo zato treba odpraviti. gospod predsedujoči zahvalil bi se poročevalcu in pohvalil odlično delo ki ga je opravil pri tem poročilu. gospod predsedujoči kolegi Eden od najresnejših problemov, s katerim se soočamo, je oddaljenost državljanov in nekaterih držav članic od institucij EU. Poročilo gospoda Karima se loti tega problema pri samem korenu. In v tem predlogu oziroma poročilu tudi pove, kako lahko ustrezno uporabimo načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Tako bi lahko tudi institucije približali državljanom, približevanje Evropske unije eh, državljanom, namesto da jo od njih oddaljujemo. To je pomembno in nujno je, da so zakoni razumljivi in postopek sprejemanja zakonodaje mora biti jasen tudi našim državljanom. Rezultati evropskih volitev so jasno pokazali, da so državljani vedno bolj oddaljeni od Evropske unije in njenih institucij. Zato bi se še enkrat zahvalil gospodu Karimu za njegovo delo in pohvalil za napore ki, za prizadevanja, ki jih je opravil za boj proti tem pojavom v Evropski uniji. Podpiram to poročilo in bom tudi glasoval za. Imam le eno malo točko, ki mislim, da bi jo morali rešiti, to pa je možnost širi, eh, podaljšanja roka za nacionalne parlamente, ki ga imajo za odgovor, da se odzovejo, ki bi ga morali podaljšati na 12 eh, tednov podaljšanje tega roka bi omogočilo parlamentom da si natančneje ogledajo zakonodajo in da podajo bolj utemeljen odziv tako bi izboljšali odnose med nacionalnimi parlamenti in evropsko unijo vendar pa pogodba ne omogoča te možnosti a Kljub temu je svet eh, soglasno podprl podaljšanje tega roka, zato upam, da je to vprašanje eh, rešeno in da bo lahko vključeno v naslednjo eh, spremembo pogodbe. Hvala lepa. Gospod Lopetez Bermeho. Hvala. Kot veste, m, mm, marsikdo v Evropi tega morda ne ve, je Evropski parlament, eh, parlament sicer edini, ki je voljen neposredno, vendar pa ne piše zakonov sam. Postopek je drugačen in te pristojnosti ima komisija. Tudi če poznamo glasovanje v parlamentu, pa so konec koncev uh, države članice tiste, ki morajo zakon sprejeti, odvisno od eh, trenutnega mnenja. Nekateri imajo, države imajo trenutno zelo neoliberalno tendenco. Subsidijarnost in sorazmernost bi morala pojasniti ta postopek zakonodaje in vano nesti več preglednosti, ampak sami priznavati, da so uh, interpretacije zelo različne. Konec koncev neoliberalizem zaznamuje vse, tudi tukaj v tej dvorani. Govorite o subsidijarnosti in o tem, da bi morali nacionalni parlamenti suvereno določiti svojo politiko. Ko pa gre potem za, naprimer, vprašanje trojke, pa se to hitro spet pozabi. Pri sorazmernosti je vse skupaj tudi zelo politično obarvano, kot tudi pri eh, Komisiji socialne pravice delojemalcev so tukaj spodkovljene. Gospod Lopes, ali sprejemate modri karton od gospi Anderson? Rada bi se zahvalila za ta prispevek in vas vprašala, ali se strinjate, da se ljudje oddaljujejo od Evropske unije ne samo zaradi trojke, ampak tega, kar je storila ehm, državljanom, predvsem tudi v. Uh, torej, kar so naredili, um, ampak da bi morali tudi imeti več glasov ljudje, ki so bili izvoljeni sem, ne pa neizvoljena komisija. Gospa Andersen, strinjam se z vami. Evropski državljani so razočarani zaradi politike, ki se sprejema v Evropskem parlamentu. Kajti to je v nasprotju z interesi delojemalcev. Hvala lepa, sedaj pa gospod Andersen za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo v zvezi z subsidijarnostjo in sorazmernostjo za leti 2012 in 2013 vsebuje nekaj zelo dobrih predlogov za to, da se lahko Evropska unija razvije v pravo smer in za to, da lahko kontrola subsidijarnosti tudi deluje. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ti dve načeli okrepimo v Evropski uniji. Mislim pa, da je v tem poročilu tudi nekaj predlogov, ki niso tako dobri. Ti so predvsem povezani z presojo vplivov in to se mi zdi problematično pri tem poročilu, kajti posledica je, da teh vplivov ne moremo tako uh, dobro predvideti, kot uh, nekdo misli. Tu so neke številke, ki pravijo, koliko bo to stalo podjetja, če bodo upoštevali um, neke določbe v zvezi z okoljem, vendar pa ni konkretnih številk, ki bi lahko povedali, kakšne makroekonomske dobičke bi lahko dosegli za nekim ukrepom. In to, kar je predlagano v tem poročilu, vpliva tako znotraj Evropske unije, pa tudi na to, kar bo sledilo, če bo komisija sprejela nek predlog. In v tem je problem, kajti to je povezano tudi z sposobnostjo Evropske unije do ukrepanja. Kontrola subsidijanosti mora delovati, zato da ne bi bili spreti kar neki sklepi. Trenutno se veliko premalo naredi na tem, da bi vključili nacionalne parlamente in mislim, da bi lahko naredili veliko več, da bo kontrola subsidijarnosti delovala. To bo mogoče še malo trajalo in trajalo bo tudi, da bodo predlogi sprejeti, ampak mislim pa, da ima s tem tudi komisija možnost, da si še enkrat ogleda svoj lasten predlog. Upam, da bo naslednje poročilo še boljše. Hvala sedaj pa gospod Batten za dve minuti. Hvala lepa to poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti čitira tudi peti člen pogodbe, ki uh, vključuje tudi oceno potrebe nekega ukrepa na evropski ravni, ki lahko to v bistvu se izvede tudi na nacionalni ravni. In kako dostojno od vas, da pravite, da lahko tudi nek narod eh, izvede nek demokratični korak, ne pa samo Evropska unija. Torej, pri pripravi pogodbe v Evropski uniji je nekdo predlagal, da bi dal denarno nagrado nekomu, ki bi da, lahko povedal, kako bo dobro delovala subsidijarnost, pa ni bilo takega junaka. In Evropska unija sedaj nadzira tukaj uh, velika področja domače um, politike in nadzoruje tudi vprašanja, kot so varnost gospodinskih aparatov in se vmešava potem tudi vprašanja DDV-ja za posamezne artikle. In potem tukaj vključujete nek rumeni karton, uh, ki omogoča 15 državam, da zablokirajo neko zakonodajo, ne posamezni državi. Eh, no, temu bi se posme, posmehoval, ampak ne bom, kajti to je že naredil, ko je bil William Hay minister za zunanje zadeve in je to idejo raztrgal na koščke. In to si lahko gledate tudi v YouTubu in tudi lahko vidite, kako se je David Cameron temu posmehoval, vendar pa je sedaj sprejel isto politiko. Uh, kot eno od njegovih reform. Vsi bi se morali naučiti lekcijo o subsidijarnosti in sorazmernosti in to bo, se bo zgodilo, uh, ko bodo Britanci imeli referendum v juniju in ko bodo glasovali za to, da bodo zapustili Evropsko unijo. Vprašanje je, ali želite živeti v demokratični ali v nedemokratični državi, uh, v kateri ne morete odstraniti vlade v Bruslu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Le Breton za dve minute in pol. Hvala, gospod predsednik. Postopek rumenega kartona je glavno urodje nacionalnih parlamenta za to, da komisija v Bruslju prisilja, da spoštuje načelo subsidijarnosti. Komisija mora tako ponovno preučiti zakonodajni predlog, če je to utemeljeno, če tu obstaja ogovor tretji strani nacionalnih parlamentov iz držav članic. Poročilo piše, da da je ta rumeni karton bil uspešen le enkrat. Le enkrat je bila komisija prepričana in je pustila zakonodajo leta 2012, ko je šlo za ta škandalozni predlog Monti 2, ki naj bi spodkopal politiko. To je zelo slabo. Komisija je z neko aroganco zavrnila vse druge rumene kartone. Subsidijarnost torej ne deluje. Komisija tega ne spoštuje in to krši neposredno ali posredno preko delegiranih aktov. To pomeni, da to tudi znatno uporablja, kot opiše in kot je to obžalovano poročilo. Situacija je sicer jasna, ampak žal komisija tu še ni vzpostavila dialoga z nacionalnimi parlamenti, ni izboljšala instrumentu cene učinka. Seveda predlaga oblikovanje zelenega kartona. To bi nacionalnim parlamentom omogočilo, da bi pošiljali predloge komisiji, ampak s tem bi le vzpostavili stari režim, da bi tu potem le podrejeni želeli ugajati kralju. Potrebujemo nekaj veliko bolj radikalnega. Gre za to, da potrebujemo pravi postopek rumenega kartona, da bi lahko vsaka država nasprotovala zakonodajnemu predlogu komisije, takoj, ko meni, da ta predlog posega v bistvene interese držav članic. Rumeni karton bi bil nek veto, tako da bi vsaka država spoštovala svojo suverenost. Na tak način bi to bil prvi korak v smeri tega, da bi Evropska unija bila unija narodov. Res pozivam k temu. Mulțumim, <clears throat> domnul Sinadinos, un minut 30 de secunde. Hvala lepa, gospod Sinadinos, za minuto in pol. Je dispistija, ki je evroskeptikizmo, Hvala, gospod predsedojoči. Nezaupanje in skepsa državljanov je posledica neupoštevanja načel subsidijarnosti in sorazmernosti pri oblikovanju evropskih politik. Seveda niso evropski narodi krivi za to, to je jasno. Poglejmo primer Grčije. Grški narod ni len uh, eh, skorumpiran zaperan in eh, ne vem kaj. Se ga pa da hitro zavesti zaradi političnih prevarantov, eh, ki že šest let grškemu narodu eh, dopovedujejo, ehm, da bo upoštevanje načel ehm, raznih politikov tukaj prispevalo k njihovi dobrobiti, pri tem pa te politiki sami imajo velike bančne račune v nekih davčnih oazah. Uh,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 tu gre samo za kaznovanje, bančno makroekonomijo, zaščito zasebnega premoženja in to so načela, po katerih se tukaj eh, ravna. Konec z lažmi, konec z levimi in desnimi vladami pravimo, da za uh, združenje narodov pri tem pa mora biti upoštevano v celoti načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Hvala. Hvala lepa, gospod. svoboda. Hvala, pridružil bi se kolegom odbora Juri ki je bil udeležen pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se tudi gospodu Karimu za ta spremljiv kompromis. Zame osebno je to vprašanje eh, subsidijarnosti in proporcionalnosti eno temeljnih vprašanj zakonodajnega procesa v Evropski uniji. Gre za kvalificirano vključevanje nacionalnih parlamentov v proces, gre za koristen instrument v času, ki so odnosi držav članic zelo občutljivi. Hkrati je uporaba tega načela pot, ki ni edina za vplivanje na proces strani parlamentov. V svetu ministrov so ministri, ki so prav tako odgovorni svojim parlamentom. To načelo je našim državljanom razumljivo in oni kar kličejo potem, da bi to načelo napolnili z življenjem. Zagotoviti moramo, da to načelo ne bo le samo eh, neka črka na papirju, ampak tudi predpogoj za izvajanje skupnih evropskih pobud, za katere smo tudi odgovorni. Ne gre samo za instrument za blokiranje teh pobud. Torej, kot rečeno, mislim, da je ta, da to poročilo predstavlja dober kompromis, da je uporaben za naše nadaljne delo, ko se bomo pogovarjali o konkretnih predlogih. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, gospod Koferati dobi sedaj besedo. Gospa komisarka, načelo subsidijarnosti in načelo sorazmernosti sta dve zelo pomembni načeli, ki pa jo je težko uresničiti. Še prav posebej pa je težko poskrbeti za uravnoteženost. Številni kolegi eh, so poudarili eh, pomen le tega. O čem torej danes pravzaprav razpravljamo? vsakršen naknaden nadzor oduzame preglednost eh, postopkom, s katerimi se ukvarjamo, po drugi strani pa uničujejo pozitiven razvoj, eh, namreč eh, oduzemajo večjo neodvisnost Evropski uniji. Nalagajo pa dodatno in nepotrebno odgovornost državam članicam. Zatem se oddaljujemo od našega cilja, eh, cilja, ki ga imamo kot predstavniki eh, evropskih državljanov. Ponuja pa se tudi hipotetična rešitev v nasprotju eh, z drugimi predlogi, o katerih razpravljamo ravno v teh dneh. Jutri se bomo tudi ukvarjali z to temo. Eh, namreč to ni v skladu z eh, načelom boljše zakonodaje, hkrati pa to tudi eh, ni v skladu z kompromisi, o katerih bomo glasovali na področju refita. Torej, mislim, da bodo potrebne določene spremembe. Najlepša hvala. Sedaj pa za eno minuto, kolega Ljuke. Za eno minuto in pol, ne? ne? Pri meni je zapisano da imate eno minuto. Dobro, najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalcu za odlično poročilo. Subsidijarnost in sorazmernost eh, sta izjemno pomembni načeli v Evropski uniji. Vendar pa eh, se na žalost ti načeli ne odražata v vsakdani zakonodaji. Eh, sedaj v Evropskem parlamentu obravnavamo predlog eh, Evropske eh, komisije in sicer o zavarovanju ulog, kvarčevalnih ulog, torej govorimo o zavarovanju za naše državljane vendar pa se eh, ta načela različno izvajajo v posameznih državah eh, članicah. In eh, to je tudi potrebno, kajti države članice potrebujejo različne politične ukrepe, zato da bi zagotovile varnost vrčevalnih vlog. Namreč pomembno je tudi, pomembno je tudi Pomenilo je tudi, eh, da državi zagotovijo ustrezen prevzem tveganja. Najlepša hvala, gospa Bilbao je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Subsidijarnost in eh, sorazmernost sta ključnega pomena za eh, harmoničen razvoj Evropske unije. Ukrepe, ki so povezani z tem, pa so nažalost pomankljivi gre zgolj za uh, eh, ukripe formalne narave. V moji domovini je naprimer postopek takšen, da ne zagotavlja spoštovanja mnenja regiji, ki mogoče ni v skladu z eh, mnenjem osrednje vlade. Torej, Zaradi tega se evropske inštitucije eh, še bolj oddaljujejo od državljanov, poleg tega pa je s tem ogrožena tudi preglednost. Preteklo leto je pokazalo, da je potrebno postopke izboljšati in eh, ex ante nadzor eh, pri tem ne bo zadostoval. Potrebujemo poročila o spoštovanju subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Če res verjamemo v Evropo in v Evropsko unijo, potem moramo upoštevati želje naših državljanov. In zato se moramo tudi ustrezno odzvati. Najlepša hvala. Naslednja je Laura Ferrara za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Izvajanje eh, načela subsidijarnosti pomeni, eh, da se odločitve sprejemajo na ravni, ki je najbližje našim državljanom. To je tudi v skladu z načelom gibanja Cinque Stelle. Eh, gre eh, za načelo, ki naj bi Evropo približalo svojim državljanom. Pri tem pa bi na Evropska unija upoštevala eh, in spoštovala subsidijarnost držav članic. Zahvaljujemo se torej za poročilo, ki povdarja, kako zelo pomembno je to načelo in kako zelo omejeno je tolmačanje tega načela. Še prav posebej bi rada izpostavila člen 29. Evropska komisija bi morala poenostaviti postopek za pridobitev sredstev iz eh, Evropske unije. Na ta način eh, bi lahko zmanjšali tudi eh, število primerov korupcije, ki so povezani z zapletenimi birokratskimi postopki. Poleg tega je to potrebno upoštevati tudi eh, pri eh, trgovinskih pogodbah, o katerih eh, se pogaja Evropska unija. Pri tem pa ne zagotavlja zadostne preglednosti, kot recimo pri čezatlantski trgovinski pogodbi. Najlepša hvala. Zelo dobro bi bilo, če bi lahko vsi govorili nekoliko počasneje, tako da nam bodo tolmači lahko sledili. Gospod Anemans, za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči nekaj dni po nizozemskem referendumu in rezultat je bil takšen, da sta se eh, dve tretjini prebivalstva izrazili zoper eh, ukrep Evropske unije. Ponovno govorimo o subsidijarnosti v Evropske uniji. Govorimo o tem, da subsidijarnost uvira eh, krepitev Evropske unije. Eh, zaradi tega načela si Evropska unija ne more eh, prisvojiti pristojnosti, eh, ki ne pripadajo in tudi nimajo nič opraviti z Evropsko unijo. Sedaj pa smo dobili besedilo odbora za pravne zadeve oziroma besedilo pravne službe ki pravi, da Evropska unija lahko deluje na področjih, ki niso v njeni pristojnosti le, če teh ciljev ne morejo v zadostni meri uresničiti države članice oziroma če ti cilji ne morejo biti uresničeni na regionalni in lokalni ravni in jih je lažje doseči na ravni Evropske unije. No, z eh, tem eh, pa pravzaprav odpiramo vrata eh, vsemu mogočemu. Lahko se naprej širimo, lahko nadaljujemo s postopkom centralizacije, eh, lahko eh, prenašamo izključne pristojnosti na raven Evropske unije. Na ta način eh, smo pravzaprav uničili načelo subsidijarnosti. To načelo pravzaprav zdaj spohač nima nobenega pomena. Evropska unija je na ta način dobila blanko ček eh, in eh, se lahko še naprej razvija v eh, federalno unijo. Vedno tesnejša Evropska unija, to je tema, ki eh, še naprej ostaja v ospredju. Eh, kljub referendumu, ki je bil izveden na nizozemske, mogoče bi moralo biti takšnih referendumov več in bi se potem Evropa zbudila vaša federalna Evropa eh, se zdi, da upravičuje eh, uporabo vseh sredstev in tudi subsidijarnost ostaja le načelo na papirju. Najlepša hvala, gospod Aneman. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Zaborska. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej bi rada čestitela gospodu Karimu za uh, predloženo besedilo uh, in uh, tudi uh, poročila parlamentov uh, imajo podoben namen uh, kot pa. Uh, predlogi naših državljanov. Namreč potrebno je približati institucije Evropske unije evropskim državljanom. Evropska komisija govori o rumenem kartonu in pri tem uh, izpostavlja tudi državljansko uh, pobudo uh, z naslavom Eden izmed nas. Resolucija kaže, da želi Evropska komisija na vsak način uh, uresničiti svoje mnenje, pri tem pa zavrača vse predloge uh, nacionalnih parlamentov, pa tudi uh, državljansko pobudo. stališča nacionalnih parlamentov eh, sploh niso bila upoštevana in eh, zato pozivam Evropski parlament, eh, da sprejme strožja pravila na področju spoštovanja načela subsidijarnosti. Še preden o določenih besedilih glasujemo na plenarnem zasedanju, kajti zdi se, da avtori posameznih besedil načela subsidijarnosti sploh ne poznajo. Če tega ne bomo storili, potem bomo zadušili evropski projekt in nihče več ne bo želel poslušati eh, našega mnenja. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol, eh, gospa Breso. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz menim, da je razprava eh, na temo subsidijarnosti in sorazmernosti razprava, ki so si jo prisvojili številni euroskeptiki zaradi tega, ker menijo, da Evropa teh načel ne spoštuje ampak če si ogledamo majhno eh, število eh, oranžnih in rumenih kartonov oziroma postopkov, ki bi bili eh, zaključeni ali pa tudi postopkov, ki bi sploh bili sproženi, potem lahko eh, vidimo, eh, da težav pravzaprav ni, kajti eh, zelo redko se zgodi, da so ti postopki sproženi, kajti najprej morajo obstajati dokazi za kršitev subsidijarnosti. Mislim, da poročilo nekoliko preveč zaznamuje ta zaskrbljenost. Preveč dodatnih postopkov je predlaganih in pri tem se zanemarja načelo Eh, boljše zakonodaje, načelo eh, poenostavljene zakonodaje. Torej, eh, nekatere predloge sprememb je po mojem mnenju potrebno sprejeti. Sedaj pa še zeleni karton. To je po mojem mnenju zelo pomembna tema. Tema, o kateri se še prav posebej razpravlja sedaj za uh, vlogo Evropskega parlamenta in nikako ne smemo dopustiti, da bi se naša vloga zmanjšala. Hvala lepa, sedaj pa za minuto kolega Marijas. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Glede na četrti člen pogodbe o delovanju Evropske unije, Evropska unija. Uh, Evropska unija ne more prisvajati pristojnosti, eh, ki. Uh, naj bi ostale na ravni držav članic. Recimo, ko gre za izobraževanje. Potem pa so tukaj tudi področja, eh, ki so v skupni pristojnosti in pa področja, kjer lahko Evropska unija deluje sama. In pri vseh odločitvah, eh, ki jih sprejema eh, Evropska unija, mora spoštovati načelo subsidijarnosti. V Grčiji pa smo imeli trojko, Eh, ki eh, je kar naprej kršila pristojnosti nacionalne države, sprejemala je eh, odločitve, ki sploh niso v pristojnosti Evropske unije, recimo govorim o znižanju plač, o znižanju pokojnin, o javnem premoženju in tako naprej. In mislim, da bi morala trojka končno nehati kršiti načele subsidijarnosti. Hvala lepa, gospa Estara Sferagut. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila za to eh, poročilo. Subsidijarnost in sorazmernost sta ključnega pomena za eh, dobro delovanje Evropske unije. In takšnega mnenja so vse politične stranke z tema dvima načeloma se Evropska unija približuje evropskim državljanom in na ta način se je lažje odločiti, kaj naj bi se zgodilo, kdaj in na kateri ravni. Zakonodaja Evropske unije se ustrezno prilagaja Potrebno pa je zagotoviti tudi učinkovitost in pa demokratično verodostojnost eh, sprejemanja odločitev. Na ta način eh, se namreč krepi tudi evropski projekt. Z Lizbonsko pogodbo eh, je bila predvidena cela vrsta ukrepov oziroma kartonov, ki jih lahko uporabljajo države članice za to, da bi zagotovile spoštovanje načela subsidijarnosti, pa tudi načela sorazmernosti vsi ti eh, mehanizmi eh, pa eh, morajo biti tudi eh, enostavni za uporabo. In pomembno je, eh, da eh, ti dve načeli eh, kar naprej krepimo. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti, gospa Rignar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, spoštovana gospa komisarka, subsidijarnost bi morala pomeniti večjo bližino našim državljanom, vendar pa subsidijarnost ne bi smela pomeniti neučinkovitost evropske zakonodaje. Zdaj pa eh, si eh, določeni posamezniki kar naprej zastavljajo eh, vprašanje, kako evropska demokracija deluje, če pa so postopki tako zelo zapleteni. In to vprašanje je povsem upravičeno, ampak če si sedaj ogledam to poročilo, vidim, da se bodo zadeve še bolj zapletle. Uh, namreč eh, gre eh, za eh, nepotrebne ukrepe v evropski zakonodaji, namesto da bi poskrbeli za jasno delitev pristojnosti. Govora je o nacionalnem nadzoru evropske zakonodaje. Eh, pri tem gre pravzaprav za oviranje evropske zakonodaje. Podpora je eno, oviranje pa drugo. Seveda nacionalnih pristojnosti eh, Evropska unija ne bi smela spodkopavati, ampak eh, predlagan obseg nacionalnega nadzora v tem poročilu je preprosto neučinkovit rdeče, oranžen sistem nadzora eh, za nacionalne parlamente eh, bi lahko parlamenti uresničili, bi lahko parlamenti uporabili kot eh, instrument sabotaže. Poleg tega pa bi lahko ti predlogi služili kot izgovor za ošibitev socialnega dialoga. Eh, in eh, zaradi tega mislim, eh, da bi se morali posvetiti raje predlogom z področja boljše zakonodaje. Seveda je potrebno spoštovati načelo subsidijarnosti, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi socialne pravice. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kozlovska Rajevič za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, spoštovani poslanci. Rada bi eh, čestitala poročevalcu za odlično poročilo, ki poudarja, da je potrebno večjo pozornost eh, nameniti načelu subsidijarnosti. Strinjam se z poročevalcem, da potrebujemo eh, večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri sprejemanju evropske zakonodaje. To je temeljno načelo demokracije okrepiti bi morali instrumente, ki so eh, na voljo državam članicam eh, za eh, vpliv na evropsko zakonodajo. Zelen karton, oranžen karton in drugi instrumenti lahko pripomorejo k sprejemanju zakonodaje ali pa nepotrebno zakonodajo tudi pravočasno ustavijo. Gre tudi za delitev pristojnosti med državami članicami in pa Evropsko unijo. To poročilo nas opozarja na to, kaj pravzaprav načelo subsidijarnosti pomeni. E, to je temelj evropske demokracije. Vse, kar je lahko storjeno na ravni držav članic, mora biti storjeno na ravni držav članic. Le to, kar ne more biti storjeno e, na ravni držav članic ali ne more biti izvedeno na, izveden, e, na učinkovit način, se lahko izvede na ravni Evropske unije. In to ne more biti prisilni jopič eh, za države članice. Načela subsidijarnosti ne smemo pozabiti, kajti kršitev tega načela ogroža zaupanje državljanov v Evropsko unijo. In eh, to eh, je seveda samo po sebi nekonstruktivno. Gospa Kaufmann, hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih šest, šestih letih se je po mojem eh, izkazalo, da načelo subsidiarnosti deluje. Države članice večjo pozornost namenjajo eh, spoštovanju načela subsidiarnosti in eh, poleg tega eh, učinkovito vlogo igrajo tudi nacionalni parlamenti. Mislim, da je to dober rezultat eh, za razvoj eh, kulture subsidijarnosti. Le dva rumena kartona sta bila uložena. Kljub temu pa mislim, da je izjemno pomembno, da okrepimo eh, dialog z nacionalnimi parlamenti. To zanima mene in to bi moralo zanimati tudi nas vse. Pri tem pa želim povdariti še, da je Evropska unija politični sistem na več ravneh za državljanke in državljane eh, pa je lahko Evropska unija razumljiva le, če bodo točno vedeli, kdo je zakaj odgovoren. In zaradi tega je zelo pomembno, da ne mešamo pristojnosti na posameznih ravnih. Populisti danes eh, povsod po Evropski uniji, tudi na nizozemskem, eh, napadajo Evropsko unijo. In eh, zaradi tega ne smemo dovoliti izigravanja eh, različnih eh, ravni. Ne smemo govoriti o dobrih regijah in o zlobni Evropski uniji. Načela subsidijarnosti ne smemo izkoriščati zato, da bi šibili Evropsko unijo ali pa jo celo postavljali pod vprašaj. Bolj kot kdajkoli prej potrebujemo eh, evropske zamisli eh, in sicer v sodelovanju eh, z nacionalnimi in regionalnimi parlamenti, jih moramo še naprej razvijati. Na minuto in pol, gospod Buta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, eh, dragi kolegi. Najprej eh, bi eh, se rad eh, zahvalil poročevalcu. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament se že dolgo ukvarjajo z učinkovitimi mehanizmi za sprejem zakonodaje, ki bodo v skladu z nacionalnimi predpisi, hkrati pa tudi v splošnem interesu Evropske unije. Spoštovanje načela subsidijarnosti pa tudi načela sorezmernosti na ravni Evropske unije je ključnega pomena pravni predpisi morajo biti v skladu z zahtevami državljanov Evropske unije. Hkrati pa eh, je seveda potreben tudi nadzor. Tako pri sprejemanju odločitev, eh, kakor tudi pri javnih posvetih. To lahko prispeva k dodani vrednosti. evropske zakonodaje. Obe načeli morata biti izhodišče za političen postopek na ravni Evropske unije in zaradi tega mora Evropska komisija temeljito preveriti, ali eh, se ti dve načeli tudi spoštujata. presoja vpliva eh, se osredotoča zgolj na eh, začetek zakonodajnega postopka, vendar pa lahko pride do velikih sprememb tudi v teku samega postopka in zaradi tega mislim, da in s tem je bil govorec prekinjen, gospod Pospišil. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to razpravo. V Češki republiki sem bil odgovoren za izvajanje evropske eh, zakonodaje in povedati vam moram, da obstaja cela vrsta predpisov, eh, ki so bili odobreni v času, ko sem sam bil odgovoren za to. Eh, cela vrsta predpisov, ki niso imeli nobene povezave z načelom sorazmernosti in pa subsidijarnosti. In to kaže tudi analiza, o kateri danes razpravljamo. Odbor za oceno učinka je jasno povedal, eh, da pri, dve tretjini, pri dveh tretjinah predlogov utemeljitev načela subsidijarnosti ni ustrezna. Torej, Evropska komisija teh eh, dveh eh, kriterijev ne upošteva vedno in zato bi bil zelo vesel, če bi izvedla tudi temeljito analizo. To je še prav posebej pomembno v tej situaciji, v kateri se nahaja Evropska unija. In to je pomembno za vse nas, ki želimo ohraniti eh, idejo Evropske unije. Potrebno je seveda v večji meri upoštevati mnenje nacionalnih parlamentov. In eh, ko je dvignen eh, rumeni karton, mislim, da mora Evropska komisija situacijo tudi ustrezno preveriti. Najlepša hvala. Najlepša hvala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 ravnovesje sil. Ne strinjam pa se s poročevalcem, ki pravi, da naj Evropska unija ukrepa le tam, kjer je to potrebno. Uh, evropska unija je bila ustanovljena za, uh, ustva, za ohranjanje miru in druge argumente. In poročevalec pravi, da se ne smemo bati. Jaz se ne bojim Evrope, mislim pa, da se vi bojite Evrope. V parlamentu lahko slišime oba glasova, tako mojega kot vašega, in oba imate isto težo. Zato mislim, da je dobro, da se. Uh, da nacionalna stališča dobijo večji vpliv, vendar pa se mora to zgoditi predvsem z danimi mehanizmi, ne z populističnimi sporočili. Hvala lepa, se pa je pa gospod Jakovčič. So lokalne. Vse politike so lokalne. Vsaka politika je lokalna politika, kajti vsaka politika, pa tudi ta, ki jo imamo mi tu in naši predpisi, ki jih sprejemamo, vse to prinaša tudi posledice, razmišljanja, vse vpliva na lokalno raven, na naše državljane, ki živijo v neki občini, v nekem mestu, v neki regiji. Zato so vse politike lokalne politike in zato je načelo subsidijarnosti zame zelo pomembno načelo, zato da bi lahko Evropska unija bila bolj prepoznavna med našimi državljani. Kajti mi ne moremo pozabiti, na to, da imamo težave z entiteto evropskih politik. Sveda, ne more imeti vseh politik na lokalni ravni, to je posem jasno. Veliko politik potrebujemo na evropski ravni, ampak to evropsko politiko moramo znati prenesti z besedami na enostaven način na lokalno raven in takrat bomo uspešni. Sicer tega uspeha ne bo. Hvala lepa. S tem prihajamo k stališču komisije. Za komisijo bo spregovorila komisarka Jurova. Beseda je vaša. Yes, ja, hvala lepa. Hvala za to zelo zanimivo razpravo. Hvala za komentarje in vprašanja o tej pomembni temi. Rada bi izrabila to priložnost in se odzvala na to, kar je povedal gospod Pospišil tu. Omenil je primer Evropskega urada toživca. To je zelo dober primer tega, kako deluje Evropska komisija sedaj. Kot veste, imamo tu 11 rumenih kartonov pri tem predlogu iz, Evrops iz nacionalnih parlamentov in kot sem že rekla, je komisija že upravila 270 obiskov nacionalnega parlamenta. Vsaj deset je bilo mojih obiskov, ker nisem našla pisma, ki ga je komisija poslala v parlament. Menila sem torej, da je pomembno, da se vrnem nacionalne parlamente in da obrazložim, kako smo spremenili te predloge. Kako smo šli iz centralizirane strukture na decentralizirano. In mislim, da bi nacionalni parlamenti res lahko videli, da je v mojem velikem interesu, da to obrazložim, da jih prepričam, da ni več načela subsidijarnosti. To je le primer tega, kako to deluje za Evropski toživski urad. Mislim, da je pomembno, da oblikujemo takšen model, ki ne bo zamenjal nacionalnega toživstva, ampak bo to toživstvo okrepljeno. Toliko. To je le primer tega, kako skušamo izboljšati komuniciranje z nacionalnimi parlamenti in kako želimo ohraniti trdno zajemno komuniciranje. Želim, da veste, da so vam vsi komisari, komisari na voljo za razpravo o vidiku sorazmernosti in soraz, eh, sorazmernosti vaših predlogov. Še enkrat se zahvaljujem eh, poslancem in eh, vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila za odlično poročilo. Hvala lepa, gospa komisarka, sedaj pa poročevalec. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za njihov prispevek danes. Zahvaljujem se vam za ogromno podporo, ki sem jo dobil, predvsem od Franca Timmermansa. Zahvaljujem se vsem kolegom iz vseh političnih skupin, ki so danes sodelovali v razpravi. Dobro je, da so podali svoje konstruktivne prispevke. In uh, tudi, če se kje ne strinjamo, so kolegi to dobro utemeljili za pozitivno analizo in za svojimi predlogi, kako bi lahko uh, najbolje napredovali. Uh, nekaj stvari bi se na hitro dotaknil. Uh, najprej v zvezi z zeleno karto. To ni veto, nikoli ni bil kot takšen predviden. Um, ampak poanta je v tem, da bi s takšnimi, če želimo nacionalne parlamente bolj približati našemu delu, potem bi morali poskrbeti za to, da nacionalnim parlamentom sploh ne bi bilo treba vlagati zelenih kartonov, kaj šele rdečih. Potem subsidijarno. Subsidijarno se treba uvrednotiti ob vmesni oceni in ob končni oceni, ampak ti dve oceni nista zavezujoči, um, samo preverjata, da se ne oddaljimo preveč od načela subsidijarnosti in da ne opravljamo dela, kjer nimamo pristojnosti. Kolegi so omenili tudi to obdobje osmih tednov. Strinjam se z njimi, uh, kakršna koli podaljšava obdobja pri predložitvi mnen o načelu subsidijarnosti uh, bi Eh, torej, če bi tukaj prišlo do kakršnih koli sprememb, bi to moralo biti vključeno v pogodbo. No, zanimive pa so se mi zdele pripombe strani UKIP-a. Ko so govorili o tehničnih vidikih, eh, so ponavljali dvoje, ampak pri obeh, v obeh primerjih so se popolnoma eh, zmotili. Eh, namreč, ko so govorili o rdečem kartonu, čez da je to veto, upam, da jim bo ljudstvo v Združenem kraljestvu eh, kmalo pokazalo rdeči karton. Eh, skratka, podali so za.